Predloženje 90, to je za, proti, vzdržani, sprejet. Predloženje 91, za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 17, za, proti, vzdržani, sprejet. Predloženje 92, za, proti, vzdržani, sprejet. 93, za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 96 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 98 za, ne, 97 je brezpredmeten, zato ker smo sprejeli 96. Tako da nadaljujemo z 98 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 19 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 20 za, proti, vzdržani vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 21 za, proti, vzdržani, sprejet. 22 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 1 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 2 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 3 za, proti, vzdržani, sprejet sprejet. Predlog spremembe 29 za, proti, vzdržani, sprejet. 30 za, proti, vzdržani, sprejet. 31 za, proti, vzdržani, sprejet. 32 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 4 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 37. Za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 5. Za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 6. Za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 7. Za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 8. Za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 4. Za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 5. Za, proti, vzdržani, sprejet. Sedaj pa kompromis 9. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 10. Za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 11 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 8, za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 9, za, proti, vzdržani, sprejet. In, se, in še končno glasovanje elektronsko. Glasujte, prosim. And the vote is closed. Konec glasovanja. Mnenje je sprejeto. Čestitke. Čestitke vsem. Hvala. Sedaj pa bomo nadaljevali z naslednjo točko na dnevnem redu. Na sestanku 27. septembra smo imeli izmenjavo mnen o predlogu komisije o mehanizmu v sklopu katerega bi se lahko pristojni organi dogovorili o uporabi pravnih in upravnih eh, določb za določen projekt. Eh, cilj je ta, da zmanjšamo upravno kompleksnost, eh, ki negativno vpliva na čezmejne projekte. Naš poročevalec je gospod van Miltenburg, danes bo predstavil osnutek svojega poročila. Prejšnji teden smo že imeli prvo izmenjavo mnen. Razprava je bila zelo zanimiva. Bomo videli, kaj se bo zgodilo danes. To je eden od štirih zakonodajnih dosejev, za kater je odgovoren naš odbor, gospod van Miltenburg. Izvolite, beseda je vaša. Hvala, gospa predsednica. Nadaljeval bom v nizozemščini. Dank u voorzitter. Zoals u uh, terecht net opmerkt, we hebben de vorige keer. Najlepša hvala, gospa predsednica. Kot ste že dejali, smo v odboru že imeli obširno izmenjavo mnen o potencijalu obmejnih eh, regij. Pogledali smo si predlog komisije o čezmejnem mehanizmu, s katerim želimo spodbujati k čezmejnemu sodelovanju na teh področjih. Veliko dodane vrednosti, veliko rešitev lahko zagotovimo za eh, premagovanje pravnih in upravnih ovir na tem področju. Poskrbeti je treba za sodelovanje na lokalni, regionalni, nacionalni in tudi evropski ravni. Vse deležnike je treba povabiti za isto mizo. Mehanizem ki je v predlogu, morajo podpreti vse države članice, če želimo, da bo učinkovit. Gre za uporabo zakonodaje držav članic eh, pri izvajanju čezmejnih projektov, zato potrebujemo to podporo vseh držav članic. Pomembno je izpostaviti tudi, da gre tukaj za eh, mehanizem prostovoljne narave in mislim, da smo s tem odpravili dvome nekaterih, kar se tiče eh, sorazmernosti in subsidijarnosti. Druga točka se nanaša na široko področje uporabe tega mehanizma. Želeli smo rešiti pomisleke nekaterih tudi držav članic glede praktičnega delovanja tega mehanizma in za eh, to smo predlagali vrsto sprememb. Glede na to, da gre za mehanizem prostovoljne narave, moramo po mojem mnenju tudi ta predlog komisije obravnavati z tega vidika, glede na to, da gre za prostovoljni mehanizem in glede na to, kako delujejo države Beneluxa, naprimer, lahko izberemo ta pristop v določeni eh, situaciji, ni pa se treba vedno odločiti za evropski čezmejni mehanizem. Če obstajajo mehanizmi že sedaj v nekaterih državah, lahko uporabite tiste. Vprašati se je treba, kako prostovolen je ta uh, mehanizem in kako sorazmeren je, ali upošteva načela subsidijarnosti. V členih 1 in 4 piše, da lahko države članice izberejo uh, bodi si ta mehanizem, obstoječi mehanizem ali pa vzpostavijo celo nov mehanizem. Glede na posamičen čezmejni primer. Ni pa treba za celotno mejo oziroma za celotno regijo izbrati rabe tega ali onega mehanizma. Gre torej za popolnoma prostovoljen mehanizem, ki ga ni treba uporabljati, če ga nočete uporabljati. Seveda pa je pomembno, da je to mehanizem, ki je lahko uporaben za vse države članice. Vzpostaviti je treba nekakšen urad za eh, sodelovanje oziroma koordinacijo. Mislim, da bi morali imeti eh, en takšen urad v vsaki državi članici. Če imate, naprimer, urad v Luksemburgu, bodo verjetno imeli precej več dela kot pa v podobnem uradu eh, na Malti ampak brez dvoma bi v tem upravnem organu eh, sedeli ljudje, ki lahko rešujejo težave, ki se morda pojavijo pri izvajanju eh, nekega projekta v praksi. Pri vsakem posamičnem primeru bi eh, se tako odločili za enega od mehanizmov. Vsaka država članica si lahko pri vsakem posamičnem primeru uh, tako eh, privošče bodi si uporabo enega mehanizma, drugega mehanizma ali pa nobenega mehanizma. Na ta način bomo zagotovili reševanje čezmejnih eh, vprašanj. S tem, ko izpostavimo prostovoljno naravo tega mehanizma, želimo eh, odpraviti te pomisleke glede pomankanja sorazmernosti in subsidijarnosti. Mislim, da sem s tem odgovoril na vprašanje, če je mehanizem prostovoljne narave ali ne. Na to še ena stvar. Časovni roki. Res je, da bodo države članice verjetno potrebovali več časa, zato smo v členih 10, 12 in 16 eh, spremenili časovne roke z 3 na 6 eh, mesecev. Pomembno je, da imamo dovolj časa, eh, gre namreč tudi za pravno oceno določene situacije in določenega projekta, zato potrebujemo dovolj časa, da ugotovimo, če se lahko pravila iz ene države članice uporabijo v eh, čezmejni regiji v drugi državi članici. Seveda pa je pomembno tudi to, da države članice ne oklevajo predolgo eh, in da se aktivno lotijo reševanja problematike. Nekateri so izpostavili tudi vprašanje tematskega področja eh, uporabe. Komisija definira skupne projekte tako, da ti veljajo za eh, skupno infrastrukturo, eh, da gre za projekte, ki vplivajo na neko čezmejno področje, da gre za storitve, ki eh, imajo skupno naravo, ki so si podobne. Gre naprimer za storitve ali pa za blago v skupnem ekonomskem interesu. Všeč mi je ta pristop eh, komisije. Seveda gre za nov mehanizem, tako da moramo v praksi videti, kakšne rešitve lahko ponudi eh, pri katerih oskih grlih in zato mora biti področje uporabe na začetku dovolj eh, široko. S temi amantmaji lahko zagotovimo dobro ravnotežje pri tem besedilu in naredimo pomemben korak naprej pri reševanju čezmenih vprašanj po celotni Evropski uniji to je dopolnilo Interregu, to je dopolnilo Evropskim združenjem za ozemelsko eh, sodelovanje. Mislim, da je to nekaj zelo uporabnega, čez nekaj let pa na to eh, vse skupaj analiziramo in se takrat odločimo, kaj je treba spremeniti, če kaj. To je pač del tega nabora orodi na evropski ravni in pomembno je, da pomagamo našim državljanom v eh, tovrstnih čezmejnih regijah, zagotovimo njihovo blaginjo. V četrtek bo potekala javna predstavitev skupaj s strokovnjaki za to temo od 10. zjutraj do približno 12.30. Vsi člani in članice odbora eh, regi, zlasti poročevalci v senci, so toplo vabljeni na to predstavitev. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa bom besedo predala poročevalcem v senci in članom in članicam odbora Z nami je tudi poročevalec iz ekonomsko-socialnega odbora, ki bo predstavil stališče tega organa. Najprej bomo začeli s poročevalci. Vsenci, gospod Celer. Hvala lepa, gospod predsednica. Hvala gospodu Van Miltenburgu za upravljeno delo. Mislim, da je delo upravil dobro. Obmejne regije predstavljajo 40 odstotkov ozemlja v EU, ena tretjina ljudi živi v obmejnih regijah. Pogosto te obmejne regije zaostajajo za centralnimi regijami in še vedno imamo težave pri vzpostavljanju čezmejnih povezav. V preteklosti so obmejne regije pogosto predstavljale tudi vir sporov, tudi vojn. Zdaj pa moramo poskrbeti za to, da bodo obmejne regije bolje sodelovale. Lizbonska pogodba govori tudi o ozemeljski in gospodarski koheziji s posebnim podarkom na obmejnih regijah. Kar zadeva programe Interreg, lahko vidimo, da smo že imeli primere dobrega sodelovanja in V praksi pogosto slišimo, da se čezmejne regije pritožujejo, da še vedno obstajajo velike ovire, kar zadeva zakonske predpise. In težko je sodelovati na čezmejni ravni, zato ker so predpisi v različnih državah članicah različni. Luksemburško predsedstvo je leta 2014 prevzelo vodilno vlogo na tem področju in predstavili so pobudo za dopolnitev, predstavili so predlog tega novega instrumenta, da bi zagotovili boljše sodelovanje na čezmejni ravni. Zdaj smo tako daleč, da lahko o tem govorimo. Zahvaljujem se komisiji za to, da so bili dovolj pogumni, za to, da so pripravili tak instrument oziroma tak mehanizem reakcije smo že videli, to so reakcije na ravni držav članic, v primeru Nemčije pa so se javile tudi posamezne dežele in te dežele se zdaj pritožujejo nad tem, da se bojijo, da bodo izgubile pristojnosti, ker se ne spoštuje načelo subsidijarnosti in tako naprej. Ampak kar zadeva sodelovanje na čezmejni ravni, mislim, da bi morali poskrbeti, da bo ovir čim manj to je nujno. Zato pozdravljam predlog v trenutni obliki in mislim, da bomo v nadaljni razpravi predlog lahko še izboljšali. Gospod Van Miltenburg je že podal nekaj predlogov, naprimer vprašanje prostovoljnosti ali prostovoljnega sodelovanja v tem mehanizmu. Da, mislim, da moramo zvezdnim državam nekoliko popustiti pri tem vprašanju, kar zadeva vprašanje subsidijarnosti, ampak ne smemo iti predaleč. Prostovoljnost ne sme postati poljubnost, še vedno moramo nekoliko pritisniti tam, kjer je to potrebno, zato da spodbudimo sodelovanje na čezmejni ravni. To je bistvo kohezije, to spodbuja tudi medsebojno sodelovanje. Možnosti za to je veliko, nekateri predlogi so že bili podani in če si pogledamo trenutne instrumente, naprimer Interreg in tako naprej, lahko vidimo, da je te instrumente mogoče dobro upeti v ta nov mehanizem. Mislim, da se ti vidiki med seboj dopolnjujejo in si ne konkurirajo. Veselim se že nadaljne razprave in morda lahko na kakšnem mestu zadeve bolj natančno opredelimo, kar zadeva opredelitev regije, naprimer. Mislim, da moramo poskrbeti, da bomo vključili vse regije in mehanizem mora poskrbeti za to, da bodo lahko čezmejne regije sodelovale v projektih tudi, če ta regija vključuje kakšno tretjo državo, naprimer. Mislim, da moramo razmisliti tudi na najbolj uh, oddaljene regije, torej nekaj manevrskega prostora za izboljšave še obstaja, ampak na koncu mislim, da bomo dobili dober mehanizem. Obmejne regije so pomembne, imajo hm, velike težave ponekod in zato mislim, da vsi moramo res prizadevati za ozemelsko celovitost in sodelovanje tudi čez meje. Mislim, da je to naša naloga na evropski ravni. Hvala. Najlepša hvala, gospod Ceder. Sedaj pa gospod Howard, ki bo govoril v imenu poročevalke v senci, če je to res. Da, to je res, gospa predsednica. Najlepša hvala, da ste mi omogočili, da predstavim to stališče v imenu Monike Smolkove najprej bi se rad zahvalil poročevalcu gospodu Van Miltenburgu za dober, dob, dobro pripravljen osnutek poročevalca. Kot uh, smo že povedali tekom izmenjave mnen, pozdravljamo ta mehanizem, čim prej mora začeti delovati. Dobro je torej, da smo uspeli organizirati javno predstavitev skupaj z gospodom Van Miltenburgom tako kmalo. Dobro bi bilo, da v nekaterih vidikih povečamo področje uporabe v eh, poročilu. Kar se tiče vloge komisije, je treba narediti več, da eh, sodelujemo z lokalnimi in regionalnimi oblastmi v samem procesu. Lokalni in regionalni organi morajo dobiti več informacij, naprimer s pomočjo specifične komunikacijske strategije, tako da bodo bolje razumeli eh, dobre plati to vrstnega mehanizma in da bodo lahko izrazili tudi svoje pomisleke. V poznejših fazah se je treba z lokalnimi in regionalnimi oblastmi redno posvetovati. Dobro bi bilo, da razmislimo tudi o umestni oceni procesa izvajanja tega mehanizma. Skeptični smo, kar se tiče petletnega obdobja eh, za poročilo bolje bi morali eh, oblikovati tudi področje uporabe. Trenutno govorimo zgolj o infrastrukturnih projektih in o storitvah skupnega interesa. Mislim, da bi lahko bili bolj specifični pri takšnih določbah, naprimer kar se tiče sodelovanja eh, med eh, službami v primeru katastrof, naravnih nesreč in podobno. veliko je pomislekov, kar se tiče upravnih težav, ki bi lahko nastale pri eh, uporabi takšnega mehanizma, ampak komunikacija z deležniki od samega začetka delovanja mehanizma naprej eh, bo pomagala pri odpravi takšnih eh, pomislekov. Narediti moramo vse za to, da poskrbimo za zavezo vseh zainteresiranih strani in da poskrbimo za komunikacijo. Veselimo se že nadaljnega sodelovanja. Hvala. Najlepša hvala. Naslednji je gospod Ozok. A sem to pravilno izgovorila? E, v imenju. Najlepša hvala, gospa predsednica. Gospe in gospode, v imenu kolega gospoda Piotrovskega bom prebral naše stališče. Kot poročevalec v senci podpiram idejo o odpravi obvezne narave novega mehanizma, kot predlaga komisija. Osnutek poročila gospoda van Miltenburga to izpostavlja, kar je prav. Imam pa komentar v zvezi s členom številka 10. Države članice morajo imeti proste roke pri vzpostavljanju nacionalnih uradov za koordinacijo ne smemo se preveč eh, umešavati v to, zato ker s tem ne bomo pomagali tistim, ki izvajajo čezmejne projekte. Uporaba zakonodaje iz ene države članice v drugi državi članici seveda poraja določene resne pravne pomisleke. Hvala. Najlepša hvala. Želi kdo spregovoriti v imenu gospoda Papadimulisa? Ne. V imenu gospoda Ropeja? Ne. Gospa Damato, izvolite, beseda je vaša. Najlepša hvala, gospa predsednica. Rada bi se zahvalila kolegu za osnutek poročila. Pogosto smo že govorili o poenostavitvah, o tem, da želimo, da naši državljani bolje razumejo kohezijsko politiko, da je ta bliže njihovim potrebam, da je manj zapletena, da je manj upravnega bremena in birokracije. Mislim, da smo na pravi poti, čeprav nekateri vidiki še vedno niso dovolj jasni in eh, kolega govori o tem v eh, predlogih sprememb. Ta proces je trajal dve leti in o nekaterih eh, elementih, ki porajajo dvome, smo že govorili. Mejne regije so z gospodarskega vidika v slabši situaciji kot eh, druge regije v državi. Naprimer, kar se tiče bolnišnic, univerz in drugih storitev, eh, te niso na tako visoki ravni kot eh, v drugih krajih. In pomembno je, da se proti temu učinkovito in hitro borimo. Sprejeti moramo ukrepe, ki gredo on kraj evropske gospodarske pomoči. Menim, da lahko te izzive razrešimo, ampak ne zgolj tako, da vanje usmerjamo več denarja. Potrebujemo interreg in potrebujemo še več. Ne gre zgolj za finančno pomoč, v okviru interrega gre tudi za institucionalno pomoč, naprimer v okviru Evropskih združenj za teritorijalno sodelovanje. Ampak Ta združenja nimajo zakonodajnih pooblastil, tako da ne morejo premostiti pravnih eh, vrzeli in ovir. Mehanizem eh, vzpostavljen v tej uredbi bo prostovoljne narave, to je eh, pomembno. Imamo predlog spremembe poročevalca, ki se nanaša na predlog komisije. Vse skupaj ni preveč jasno. Poročevalec poskuša zadeve razrešiti, nekateri se lahko odločijo za eh, uporabo mehanizma pri skupnih projektih. V določeni fazi bodo morali sprejeti odločitev za vse skupne projekte ob neki meji. Strinjam se s poročevalcem, da si ne želi, da bi države članice, ki imajo eh, obstoječe mehanizme, morale uporabljati ta mehanizem. Vsekako mora biti mehanizem prostovoljne narave, eh, odločitev mora biti posamično sprejeta ob vsakem posameznem primeru. Vsakič, ko naletimo na pravno oviro na čezmeni ravni, se bo država članica sama lahko odločila, če želi uporabiti obstoječi mehanizem, vzpostaviti nov mehanizem ali pa uporabiti evropski čezmeni mehanizem. Države članice bi morali imeti možnost, da se ne odločijo za uporabo nobenega mehanizma, če lahko to seveda ustrezno argumentirajo. Hvala. Najlepša hvala, gospa Breso, izvolite. Najlepša hvala, gospa predsednica. Se upravičujem za eh, svoj glas. Na slabem glasu sem, eh, bojim se, da ga počasi izgubljam. Ne vem, malce sem eh, zmedena, pošteno povedano. Prisuhnila sem kolegu, slišala sem njegove argumente, ampak zmedena sem. Govorimo namreč o predlogu uredbe ne pa o predlogu direktive. Prednost uredbe v takšni situaciji je nekaj, kar je treba izpostaviti. Temu smo bili priča eh, že v preteklosti pri EGTC, eh, e tam bi morali sprejeti uredbo, ampak države članice vsega skupaj niso pravilno izvajale, kar je na to privedlo do težav. Govorimo o različnih državah. Nekatere države so velike države, eh, imajo prestolnice blizu eh, menim regijam in nimajo države s čezmenjem sodelovanjem. Zato je tudi gospa Damato govorila eh, o državah, čezmejnih regijah, kjer eh, obstajajo težave in kjer naletimo na ekonomske ovire zaradi teh težav. O tem je treba zelo dobro razmisliti in pripraviti tudi predloge spremembe, če bo to potrebno, zato ker moramo biti zelo previdni pri tem pristopu od enega do drugega primera. Seveda se države članice odločijo na podlagi eh, prošnje regije, ampak države članice so tiste, ki se morajo odločiti za bodi si en mehanizem ali pa drug mehanizem, ki bo zagotovil boljše sodelovanje. Če ste eh, delovali v kakšnem regionalnem organu, potem veste, da včasih traja več mesecev ali pa celo eh, več let, ko se mora centralna oblast v državi odločiti Eh, o takšnih zadevah. Bojim se, da bi to lahko privedlo do ogromnih zamud in do neuporabe mehanizma. Še enkrat bi rada povedala poročevalcem v senci in poročevalcu, da govorimo o uredbi. Uredba mora zagotavljati neko pravno gotovost in vse države članice morajo takšno uredbo uporabljati na enoten način po celotni Evropski uniji. Gre namreč za spodbujanje čezmenjega sodelovanja. tukaj gre za interes lokalnih in regionalnih eh, oblasti. Tega ne eh, spoštujejo vedno v držav članicah in odločitve niso vedno hitro sprejete. Hvala lepa, gospod Van Nister. Izvolite. Čisto na kratko v nizozemščini, lepo prosim. Zadnjič smo o tem že govorili, govorili smo o teritorijalnem sodelovanju in o tem, kako bi ta instrument lahko deloval. Zdi se, da je veliko regij, ki so poskusile nekako opraviti svoje naloge, poskusile so oblikovati določene pristope. Obstajajo določene države članice, določene regije, ki pravijo, Poglejte, poskusili smo to rešiti na strukturiran način, ne na način pristopa po posameznih primerjih. To je ena rešitev. Všeč mi je, da poročevalec meni, da bi to moralo biti prostovoljno, prostovoljna rešitev. Seveda, moramo pa se še dogovoriti, katera pravila bodo veljala v posameznih primerjih. Gre za prilagojen pristop, po mojem mnenju je to zelo dobro in to je prav gotovo treba izpostaviti. Zakaj gre? Na koncu moramo pretehtati, ali so morda obstajali kakšni drugi instrumenti, ki so bili preveč zapleteni. Mislim, da pač gre za to, da poskušamo najti najboljši možni odgovor. Hvala. Hvala lepa, zdaj pa gospod Barat. On je predstavnik Ekosoka. Izvolite. <clears throat> Much, Hvala lepa, gospa predsednica. Nadaljeva bomo v mačarščini. Hvala lepa, gospa predsednica. Najprej Najlepša hvala v imenu odbora Ekosok, hvala, da ste me povabili sem. Morda se na prvi pogled ta uredba ne zdi tako pomembna, ampak po mojem mnenju bi s tem lahko rešili veliko zelo zapletenih problemov in te rešitve bi nas lahko popeljale v lepšo prihodnost. To je zelo pomembno. Če se ozremo nazaj, lahko vidimo, da so obmejne regije imele vedno pomembno vlogo. Na srečo, mm, zdaj vedno ni več tako, ampak obmejne regije vseeno obstajajo. Obstaja pa študija, ki pravi, da bi se evropski BDP povečal za 8 odstotkov, če bi odpravili meje. Mislim, da se za tem skriva velik gospodarski potencial. V predlogu uredbe smo upoštevali vidike izobraževanja, gospodarstva in tako naprej. Imeli smo tudi veliko javnih predstavitev. Sam vam želim predstaviti dva primera. Naprimer, na nizozemskem je bil v majhnem mestu velik požar. In nemški gasilci niso smeli pomagati, zato ker to ni dovoljeno. Zato so potrebovali naprimer, posebno dovoljenje. V Strasburu naprimer, pa obstaja šola, ki nima bazena. In učitelj iz te šole učence vodi v Nemčijo, kjer imajo bazen in to lahko, vendar on mora potem prevzeti odgovornost za nje osebno. To ni potrebno. Obstaja veliko takšnih primerov, ki po nepotrebnem zapletajo naša življenja. Res je, vprašanje subsidijarnosti je pomembno in ti novi predlogi rešitev se dobro vključujejo v že obstoječe mehanizme, kajti Ta mehanizem je prostovoljne narave, lokalni organi se lahko sami odločijo, ali bodo sodelovali v tem mehanizmu ali ne. Prav tako pa predlagamo, da Evropska komisija začne izvajati spremljanje, da analizira posamezne procese, da jih preuči in da poskrbi za izmenjavo najboljših praks. Nažalost, je zaenkrat videti tako, da bi izvajanje še vedno bilo zelo zapleteno, ampak mislim, da moramo vseeno nadaljevati po tej poti. Vendar, nažalost, še nimamo strategij razvoja, še posebej gospodarskega razvoja, v okviru katerih bi te strategije lahko razvijali še naprej. Strategija 2030 še ni izpiljena. Govorimo o makroregionalnih strategijah, ki so zelo pomembne na področju regionalnega sodelovanja. Vendar tudi v tem primeru ne govorimo o prihodnosti čezmejnega sodelovanja. Takšno sodelovanje ima veliko prednosti in le malo pomankljivosti. Vseeno moramo poskrbeti za ustrezno koordinacijo, rešiti je treba vprašanje financiranja. Ne smemo pa pozabiti niti na komunikacijo. Ta predlog z rešitvami ne bo prišel do mest, skupnosti in državljanov, če ne bomo ustrezno komunicirali. Tudi najboljše prakse včasih ne zaživijo, preprosto zato, ker se v zvezi z njimi ne komunicira dovolj. Še enkrat se vam želim zahvaliti za povabilo. Mislim, da je jasno, da se strinjamo z vašim splošnim pristopom. Hvala. Hvala lepa, komisija, gospod Breška. Vidim, da ste prišli s polno ekipo. Izvolite. Hvala lepa, res je. Vse dobro podkovane kolegice in kolege imam danes s sabo. Najprej hvala lepa poročevalcu za zelo pozitivno poročilo. Mislim, da je poročilo tudi zelo konstruktivno. Nekaj pomislikov pa vendarle imamo. Tri ali štiri. Prvi pomislek, ki smo ga že slišali tekom razprave, je naslednji. Skrbi nas, da se toliko poudarja ta prostovoljni vidik mehanizma čezmenega sodelovanja. Po našem mnenju obstaja tveganje, da bo zadeva na koncu tako prostovoljna, da je ne bo nihče uporabljal. Mislim, da to ni v našem interesu. Prav tako ne razumemo čisto dobro, kako bi tak mehanizem lahko oblikovali na ravni ad hoc za posamezne projekte potem bi ga spet razgradili, leto dni kasneje pa spet oblikovali. Ne. Po našem mnenju bi bilo bolje, če bi imeli mehanizem za reševanje pravnih ovir po posameznih mejah, ne pa po posameznih projektih, da ne bi projekta aktivirali in zapirali in tako naprej. In še nekaj se je pojavilo v razpravi, gre za revizijo tako imenovanih evropskih skupin za ozemelsko sodelovanje. Povedati moram, da ne gre za to, da bi v tem predlogu oblikovali nove pravne entitete. Moj drugi komentar je naslednji. Seveda, zavedamo se, da bi lahko razvili tudi druge učinkovite mehanizme ali urodja, vendar sami menimo, da če je na voljo tak mehanizem, zakaj bi potem ulagali denar in vire v razvoj novih orodij? V tem kontekstu vam želim povedati tudi, da želimo preveriti, ali bi takšni alternativni mehanizmi dosegli enake cilje kot naš predlog glede premagovanja pravnih ovir. Same bi si želeli videti, naprimer, da se spoštujejo merila, kot so spoštovanje rokov, spoštovanje pravil pri javnih razpisih in tako naprej. Torej, vsak alternativni mehanizem bi moral biti uspešen tudi na teh področjih. In na koncu menimo, da bi lahko bilo tudi nekaj neskladi. Naprimer, čeprav beremo vaše poročilo, potem naj bi vsaka država članica oblikovala točke za koordinacijo. Ampak kako je to povezano z alternativnimi mehanizmi? Zakaj bi država članica morala oblikovati koordinacijsko točko v skladu s to uredbo, če bi hkrati ta država članica uporabljala nek alternativni mehanizem? tukaj gre po našem mnenju za nekonsistenco pri obeh predlogih. In še tretjič, morda gre tukaj samo za nejasnost. V poročilu se večkrat omenjajo specifični skupni projekti. Drugi člen osnutka uredbe pa govori o opredelitvi skupnega projekta, in ta člen ni bil spremenjen. Torej, komisija meni, da bi lahko govorili o projektih, kjer gre za infrastrukturo čezmejne narave in, in to je zelo pomembno, vsakršno storitev v splošnem gospodarskem interesu v čezmejni regiji. Naše vprašanje pa je naslednje. Vi predlagate določene spremembe, nas pa zanima, ali to zadeva samo specifične skupne projekte ali bi to veljalo za oba vidika, kajti ni nam popolnoma jasno, kako naj bi ta sprememba delovala v praksi. In še ne nazadnje, roki. to velja tudi v svetu, mimo grede, zdi se, da se roki daljšajo, komisija pa ima vedno krajše roke na voljo. Povedati želim tudi, da Ekosok v svojem mnenju izpostavlja dejstvo, da so kratki roki v postopkih namenjeni zaščiti lokalnih akterjev. Lokalni akterji si zaslužijo žeti prednosti kratkih rokov, tudi če to pomeni, da je treba z nacionalnimi organi potem komunicirati nekoliko bolj strnjeno. Hvala. Hvala lepa, gospod Van Miltenburg. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica. No, bom poskusil odgovoriti na nekaj vprašanj in komentarjev kolegic in kolegov. Gospod Celer, hvala. Obravnava tretjih držav je zelo pomembno vprašanje, tudi zelo zanimivo vprašanje, vendar z pravnega vidika uredba velja samo za države EU. To pomeni, da naša uredba ne bo veljala za Združeno kraljestvo po brexitu. Seveda, razen če se kaj spremeni. Dobro, gospa Preso, vi ste govorili o tem, da je treba biti pozoren na to, da ne bomo preveč zahtevni, če bi to uporabljali po posameznih primerjih. Ampak poglejmo si, kar je povedal gospod Van Nistelrooy. Pristop po posameznih primerjih mora biti ustrezno prilagojen. Ob vsaki priložnosti si je treba ogledati problem in se vprašati, katera pravila naj veljajo. Naj veljajo pravila države članice A v državi članici B ali obratno. Vprašanje je, kdaj najbolj pripomoremo k odpravi pravnih ovir. Pogledati si moramo, kakšna mora biti pravna rešitev. Če bi naj ob vsaki priložnosti izvajali to oceno, pripravili dokumente, in ugotavljali, kaj je treba storiti, potem ne vem, kaj je želela povedati komisija, ko so rekli, da je treba projekt zagnati in potem ohraniti. Kajti po posameznih primerjih se odločamo, ali se bo to uporabljalo ali ne. Vendar želim pa izpostaviti prostovoljno naravo tega predloga. To pač odraža pomisleke v zvezi z subsidijarnostjo in sorazmernostjo. O tem smo že govorili in tudi še bomo govorili. Mislim, da moramo nekoliko razmisliti o tem, kakšne bi lahko bile rešitve. In glede na to, da govorimo o čezmejnih pojavih, moramo to ustrezno tudi obravnavati. Države članice se strinjajo, da lahko priznavajo zakonodajo druga druge in če bomo s tem nadaljevali, potem bo to korak v pravo smer. In po treh letih lahko zadevo preučimo še enkrat in potem lahko morda področje uporabe razširimo in pogledamo, ali ne bi bilo dobro, da bi to bilo nekoliko bolj obvezujoče v številnih državah članicah bi lahko odpravili številne ovire, če bi šli po tej poti. Nekaj predlogov sprememb bom pripravil, ampak komisiji želim povedati naslednje. Kar zadeva specifične projekte, definicija v drugem členu, da bi to lahko, ta mehanizem lahko uporabili pri skupnih projektih, mislim, da je tako prav. Kar zadeva roke, tri mesece se morda, morda zdi lepo in prav, ampak pogledajte, kakšne so prakse v državah članicah. Če, naprimer, junija nekdo opozori na resen pravni problem, ki ga je treba rešiti, ta problem prav gotovo ne bo rešen čez poletje, tri meseci lahko hitro postanejo šest mesecev. Včasih sem bil pravni strokovnjak v industriji in vem, kako težko je včasih premustiti te ovire. Prehod iz treh mesecev na šest mesecev je dobra zamisel. In tukaj ne govorimo samo o reševanju problemov v okviru držav članic med različnimi ministrstvi, ampak govorimo o reševanju problemov med državami članicami. Zato je tri mesece res premalo. Če bomo uh, sprejeli rešitev v šestih mesecih, mislim, da bomo prej dobili podporo tudi strani držav članic. Veselim se že sodelovanja z poročevalci v Senci, hvala tudi sekretarjatu in službam parlamenta za delo, ki ste ga porabili za to, da ste nam pomagali. Na prvi pogled se zdi, da je to preprost, enostaven predlog, ampak eh, Hudič se skriva v podrobnostih, kot običajno. Hvala, hvala lepa, gospod Van Miltenburg. Rok za vložitev predlogov sprememb je ob šestih zvečer 22. oktobra, torej ponedeljek 22. oktober ob šestih je rok za vložitev predlogov sprememb. Tako, zdaj pa naslednja točka na dnevnem redu. gre za obravnavo osnutka poročila o predlogu uredbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj in kohezijskem skladu. Gospod Koculino je poročevalec, predstavil bo osnutek poročila in povedati vam želim, da je to eden od zakonodajnih dosejev povezanih z večletnim finančnim okvirom. To je zelo pomemben dosej za naš odbor. 3. septembra smo o tem govorili, imeli smo prvo izmenjavo mnen, zato bomo danes prisluhnili gospodu Kocolinu, predstavljeno bo svoje zanimivo poročilo in za to poročilo je bilo vloženih 72 predlogov sprememb. Gospod Kocolino, izvolite. Hvala lepa. Kakor ste povedali, je bilo vloženih 72 predlogov sprememb. 44 jih je bilo pa vloženih samo za predlog komisije. Seveda, pripravljen sem prisluhniti tudi poročevalcem v senci, če imajo še kakšne zamisli v zvezi s tem poročilom. Že na začetku pa želim povedati, da govorimo o predlogu komisije za poenostavitev. Vendar to ne pomeni, da pod vprašaj postavljamo cilje kohezijske politike. To je treba povedati že na začetku. Zato imamo 174. člen pogodbe, kjer govorimo o strateškem pomenu kohezijske politike in vedno je treba na to opozarjati. Še en pomemben vidik je povezava med kohezijsko politiko in makroekonomskimi politikami. Vendar upoštevati moramo tudi dve načeli. Nikoli ne smemo pod vprašaj postavljati ozemeljske razsežnosti kohezijske politike. Zato je makronomsko pogojevanje tudi tako težko izvajati tukaj Da, sofinanciranje bi morali okrepiti, s tem se strinjam, ampak po drugi strani moramo biti prepričani, da ne bomo padli v past, v kateri se pogosto znajdemo na področju kohezijske politike, če kohezijska politika preprosto nadomesti nacionalne politike. Previdni moramo biti naprimer v okviru pakta za stabilnost in rast. Težko je včasih izkoristiti vse prednosti kohezijske politike. Mislim, da moramo o tem bolj natančno govoriti in to razpravo moramo voditi na realističen način, držati se moramo dejstev, ne ideologije. To je zelo pomembno in na začetku sem pač želel postaviti okvir. To sem zdaj storil, izpostaviti pa želim troje. Gre za tri teme. Ena tema je tematska koncentracija. Kaj želimo povedati tukaj? Tematska koncentracija mora biti regionalna mi nasprotujemo nacionalni tematski koncentraciji, po našem mnenju bi se to moralo izvajati na regionalni ravni. Kar se deva tematsko koncentracijo, ne želimo rezati ali dodajati, želimo si, da bi imeli drugačen pristop. Zelena Evropa je zelo pomembna, 30 odstotkov je prednostna naloga, da, ampak mislim, da bi pri drugem izzivu drugi prednostni nalogi od petih morali imeti več prožnosti. Mislim pa, da bi morale države članice imeti več besede pri tem, prav tako bi morali več pomena dajati podatkom, ki jih zberemo na ravni regije. Komisija pravi, da je drugi pomemben cilj področje raziskav in inovacij. Res je, tega cilja ne smemo podcenjevati. Če sem odkrit, mislim, da se trenutni predlog bolj posveča industriji, ne pa posameznim regijam. Ampak, če se vrnem nazaj, države članice in regije morajo imeti več prožnosti. Naslednje pomembno vprašanje in eh, vesel bi bil vaših mnen v zvezi s tem. Naslednje vprašanje je povezano z tehnično pomočjo. To je nov element. Po našem mnenju je tehnična pomoč sredstvo za doseganje cilja, cilj pa je krepitev upravnih zmogljivosti. Gre za to, kako bi lahko z sredstvi, ki so na voljo regionalnim organom, okrepili delo regionalnih organov ali jim pomagali. To ni pomembno samo za jug Evrope, ampak za vso Evropo. Javni sektor, javna služba mora biti sposobna reševati probleme in izzive. Nacionalni in regionalni voditelji morajo biti bolje opremljeni za reševanje izzivov. Poskrbeti moramo, da tehnična pomoč ne bo videti kot nekaj, kar prihaja od zunaj. In še tretja pomembna točka je bolj teritorijalne narave. To je nekaj, kar prihaja od regij samih. Regije menijo, da je zelo pomembno, da se posvetimo urbani razsežnosti ali razsežnosti mest. Namesto šestih odstotkov, kot predlaga komisija, menimo, da bi morali deset odstotkov nameniti tej urbani razsežnosti. Po našem mnenju bi to pomagalo tudi ne mestnim ali zunaj mestnim območjem. Posvetiti se moramo naprimer gorskim regijam. Tam obstajajo problemi izseljevanja in socialni problemi so tam bolj resni. Zaradi krize se je socialno tkivo na teh eh, bolj odaljenih regijah poslabšalo in To je za nas prav gotovo izziv, ki ga moramo rešiti. To so vprašanja, ki sem jih pokril v svojih 72 predlogih sprememb, 44 jih zadeva samo mm, besedilo komisije. Komisija predlaga, da bi 10 milijard evrov premestili v CEF, torej v instrument za povezovanje Evrope. Mi se s tem ne strinjamo, to bi moralo ostati v kohezijski politiki. To je predlog spremembe 32, kakor sem dejal. 72 predlogov sprememb je bilo vloženih, kakor sem dejal, sam pa bom seveda z veseljem prisluhnil vašim komentarjem in predlogom potem pa bomo seveda morali sprejeti končno odločitev, tako v odboru, potem pa tudi na plenarnem zasedanju. Hvala. Najprej bodo dobili besedo poročevalci v senci, potem pa člani odbora. Regi z nami je prav tako gost iz ekonomsko-socialnega odbora, gospod Varda Kastanis je tukaj. Vidim vas, pozdravljeni pa tudi komisija je tukaj. Poročevalci v senci. Gospod Valkar Silsiso, izvolite. Najlepša hvala, gospa predsednica. Zahvaljujem se tudi poročevalcu za njegov izvorni predlog. To se mi zdi zelo dobra osnova za nadaljne delo in izboljšave pri besedilu komisije. Kot sem povedal že pri prejšnji izmenjavi mnen, Eh, se mi zdi dobro analizirati drugi in tretji člen poročila in to podrobno. Ta dva člena zadevata specifične cilje in pa tematsko koncentracijo. Mislim, da bi bilo dobro najti ravnovesje, eh, še posebej, kar se tiče lokalnih in regionalnih oblasti. Te potrebujejo več fleksibilnosti, ko gre za upravljanje sredstev. Predlogi sprememb že odražajo eh, te cilje. Po drugi strani pa mislim, da tudi ne bi smeli preusmerjati tematske koncentracije in uh, se preveč v okviru te tematske koncentracije osredotočati na um, inovacije. Potem moramo nadaljevati delo tudi pri kriterijih v tretjem členu. Eh, poročevalec je tukaj uvedel določene spremembe. Kar se tiče splošnega okvira, se mi zdi tudi potrebno uh, da vključimo v besedilo različne problematike, s katerimi se soočajo naše regije. Tukaj imamo v mislih staranje prebivalstva ali pa selitve prebivalstva, ki se izseljuje, torej prebivalstvo se izseljuje iz podeželskih območij. Zelo sem prepričan, da tukaj v tem parlamentu moramo zagotoviti boljši odgovor na izzive, s katerimi se sooča Evropa današnjega časa. Mislim, da moramo biti tudi bolj natančni, ko gre za reševanje naravnih katastrof. Treba je vključiti tudi suše, potrese in poplave med eh, te možne primere, ki jih eh, obsega ta sklad. Potem um, orkan Lesli, potem poplave na Balearskih otokih, eh, suše in tako naprej. Veliko državljanov je bilo prizadetih zaradi teh neugodnih naravnih pojavov in mislim, da bi jim morali pomagati. Potem koncept evropske solidarnosti, to pomeni, da je treba pomagati tistim prebivalcem, ki jih prizadanejo naravni pojavi. To pomoč je treba kanalizirati hitro in učinkovito, tako da bo čim prej prišla do tistih, ki jo najbolj potrebujejo. Potem ne verjamem, da vsi kriteriji izključevanja, ki so povezani s šestim členom, da bi bili vsi primerni. E, tudi sam poročevalec je to poudaril. Naprimer, ko gre za um, obravnavo odpadkov, mislim, da tukaj uh, moramo nekaj narediti v smeri krožnega gospodarstva. Uh, Za zaključek pa naj povem še, da bi bilo dobro vključiti tudi več ukrepov na področju evropske urbane pobude, pa tudi na področju eh, sredstev, ki so namenjena za urbani razvoj. Toliko za enkrat, gospa predsednica. Eh, zdaj pa se bom opravičil, zato ker zaradi drugih obveznosti ne moremo stati na tem sestanku do konca. Eh, najlepša hvala. Hvala lepa. Vem, da boste s gospodom Koculinom sodelovali kot poročevalec v Senci. Zdaj pa gospod Fito v imenu skupine EKR. Eh. Hvala lepa. Najprej se tudi sam želim zahvaliti za opravljeno delo. Razprave, ki smo jih imeli zadnjič, so pripomogle k temu, da smo upravili res dobro delo. Mislim, da smo naredili velik korak naprej. Poročevalec je izpostavil glavne elemente izpostavil je glavna načela. Zato ne želim ponavljati tega, kar smo že slišali. Vendar izpostaviti želim nekaj ključnih elementov. Mislim, da moramo biti previdni, da ne bomo pozabili na malenkosti. V mislih imam predvsem tehnično pomoč. Kaj ti, naprimer, oddaljene regije le stežka uporabljajo to tehnično pomoč. Komisija govori tudi o ciljih na področju podnebja in o preprečevanju naravnih katastrof v svojem predlogu. To mi je všeč. Mislim, da se moramo posvečati tudi strateški koncentraciji. Kohezijska politika je tekom let vedno imela ta univerzalni cilj čez sektorskega povezovanja na področju politike. To je bilo dobro, ampak na to smo začeli izvajati politike, ki je bilo dobro ki so vse to razdrle. Upeljali smo razdrobljeno financiranje, ki se je uporabljalo za različna področja. Prejšnji govornik je govoril o tem in mi želimo poskrbeti, da to ne bo nadomestilo nacionalnih politik, ampak da bo to le dodaten nivo. V nekaterih državah je kohezijska politika zdaj edina politika in edini vir sredstev za določena področja, ki se srečujejo s težavami. Tega ne morem sprejeti. Vedeti je treba, da so to dodatne politike in poskrbeti moramo, da bodo to razumele tudi države članice. Nekdo je govoril tudi o povezavi med paktom za stabilnost in rast in kohezijsko politiko. To je zelo pomembno, kajti drugače bo na koncu prišlo do tega, da bomo imeli sredstva, ki jih ne bomo mogli uporabiti in to bo spodkopalo to dodatno naravo kohezijske politike. Govori se tudi o tem, da bi zmanjšali ali skrčili upravne organe. Morda bi tukaj morali biti drastični, kajti drugače bo prišlo do podvojevanja upravnih bremen in to bo vodilo samo v dodatne težave. Namesto nazivov bi morali imeti specifične projekte. To je še posebej relevantno v primerih nekaterih držav. V nekaterih primerih smo videli cele gore dokumentov, pisem in ne vem, če so vse, na koncu pa se ne zgodi nič. Mislim, da moramo biti praktični, zadeve morajo biti jasne in poskrbeti moramo za to, da bodo pogoji jasni. To so področja, ki se jim moramo posvetiti da ozračje je dobro, obstaja veliko dobre volje za to, da bi sodelovali, za to, da bi okrepili te spremembe v predlogih sprememb, za to, da bo kohezijska politika lahko imela ustrezno prihodnost. Prav tako moramo najti ustrezne ukrepe za izvajanje, vendar poročevalec je to že lepo predstavil. Mislim, da je njegov pristop pozitiven in prepričan sem, da bo naše delo prispevalo k temu, da bo na koncu predlog še boljši. Hvala. Hvala. Naslednja poročevalka v senci sem jaz v imenu skupine Alde, tako da mi prosim dovolite, da predstavim svoje prve misli v zvezi s predstavitvijo tega poročila. Najprej bi se zahvalila poročevalcu, gospodu Kocolinu, za pripravljen osnutek poročila. nekaj svojih začetnih komentarjev bom zdaj predstavila. Podpiram poročevalca, ko gre za potrebo po večji komplementarnosti, po večjih sinergijah eh, in skladnosti. Sinergije z Evropskim socialnim skladom plus so pomembne. Iščemo tudi komplementarnost med različnimi pristopi, med ozemeljskim pristopom in pa pristopom, eh, ki si prizadeva za več socialne Evrope. To se meni zdi zelo pomembno. Treba se ukvarjati tudi s podnebnimi spremembami v skladu eh, s pariškim sporazumom. Eh, podpiram to, da naj bi se sredstva za boj proti podnebnim spremembam povečala z 25 na 30 odstotkov. Povsem podpiram poročevalca v tem vidiku. Podpiram tudi en predlog spremembe, ki govori o mobilnosti z ničnimi emisijami, trajnostni turizem in pa eh, kulturno dediščino, potem treba upoštevati ozemeljske, ekonomske in socialne posebnosti regij. Tukaj pa podpiram tudi možnost po večji prožnosti glede tematske koncentracije za regionalne kategorije. Um, In da tukaj odstotek ne znaša več kot 10 odstotkov, tako kot to predlaga poročevalec. Podpiram ga tudi eh, pri povečanju odstotka za urbano razsežnost z 6 na 10 odstotkov. Tudi krepitev eh, administrativnih in institucionalnih kapacitet vsega. Eh, To se mi zdi pomembno. Eh, javne storitve bi morale postati bolj učinkovite pri izvajanju eh, teh dveh skladov, torej sklada za regionalni razvoj in kohezijskega sklada. Med pogajanji smo razpravljali še o drugih eh, točkah. Kar se tiče naprimer prožnosti, bi rada um, podprla um, prostovoljne prenose v deležu 5 odstotkov eh, na druge instrumente in programe Evropske unije. Pomembna je tudi povezava z Evropskim semestrom. Meni se zdi, da je treba izvesti ustrezne reforme v skladu z eh, priporočili po državah članicah. Na ta način bomo lahko dvignili dodano vrednost, eh, ki jo prinašajo evropski skladi. Kot sem povedala že prej, bi eh, podprla to, da se 10 milijard prenese v instrument za povezovanje Evrope, eh, glede na uspeh v prejšnjem programskem obdobju. Zelo pomembno je tudi, da se zagotovijo projekti čezmejnih povezav v Evropski uniji in da se zapolnijo vrzeli, ki še obstajajo na tem področju potem inovacije je treba uvesti kot nek eh, skupen kriterij za kohezijsko politiko. Eh, veseli me, da se komisija osredotoča na to. Tudi prvi cilj je s tem povezan, prvi cilj, prvi skladu za regionalni razvoj. Ne strinjam pa se s tem, da bi se um, uporabljala sredstva tudi za nakup novega voznega parka. Eh, naprimer v železniškem prometu, eh, zauzemam se za eh, večmodalni transport. Mm, veselim se sodelovanja z našim poročevalcem, pripravila bom tudi določene predloge sprememb in pričakujem še zanimive razprave v prihodnje. Hvala, to je bilo mnenje mene kot poročevalke v senci. Naslednja poročevalka v senci je gospa Martina Mišel. Zdaj pa gospod Škrlec, poročevalec v senci, izvolite. Predsednica, zahvaljujem. Eh, zahvaljujem izvestelju, zastupniku Kozolinu. Na... Hvala, gospa predsednica. Zahvaljujem se poročevalcu za predstavitev tega poročila. Mislim, da bo to dobra osnova za nadaljne delo in za pripravo predlogov sprememb. Mislim tudi, da bodo naši predlogi sprememb prispevali k izboljšanju besedila. Nasplošno menimo, da je poročevalec zauzel ustrezno stališče. Prepričan sem, da bomo našli eh, skupni imenovalec pri večini točk v poročilu. Pod mm, skupne določbe bi morali uvesti eh, sklad za regionalni razvoj, to podpiram. Potem kategorizacija, tukaj bo treba zagotoviti nekaj dodatne podpore, ampak eh, tematski cilj 2 eh, predaja pomembno sporočilo, okolje in podnebne spremembe eh, morajo biti vključeni, samo trajnostni razvoj lahko osnova za razvoj Evrope. Pa še ena tema, ki mi je zelo blizu, to je krožno gospodarstvo. In uh, to mora biti tudi zelo prisotno v poročilu. Tako da, kar se tiče obravnave in upravljanja z odpadki, se mi zdi predlog komisije dober. Sklad za regionalni razvoj mora biti tudi vir financiranja za krožno gospodarstvo, še posebej v državah, ki po okoljskih standardih zaostajajo to je uh, pomembno um, v obdobju do leta 2027. Evropska unija mora postati vodilna na področju podnebnih ciljev, ampak ciljev je res veliko uh, in to na evropski in na globalni ravni. Tako da razvojni skladi morajo biti tista osnova eh, za spodbudo dobrih sprememb. Potem imamo zakonodajni svežen o ravnanju z odpadki, Vse mora biti usklajeno z našimi uredbami. Krožno gospodarstvo je tudi zapisano v drugem cilju, morali bi ga pa upisati tudi v prvi cilj. Eh, še posebej majhna in srednja podjetja bi morala spoznati prednosti krožnega gospodarstva in pa potrebo potem, da je treba razvijati znanje, storitve in svoje poslovanje oziroma njihovo poslovanje v skladu s krožnim gospodarstvom. Kar se tiče dekarbonizacije, moramo tudi poslati jasno sporočilo, tudi v okviru kohezijskega sklada. Morali bi sredstva porabljati na smotrn način in sicer v smeri podnebnih in okoljskih ciljev. Niso vedno ti cilji povezani z gospodarsko rastjo in konkurenčnostjo, ampak so pa kljub temu zelo pomembni. Zato, ker prinašajo ekonomske in socialne koristi, ki jih eh, lahko merimo šele dolgoročno. To so ti moji komentarji, veselim pa se že nadaljnih razprav. Gospoda Mato, izvolite. Najlepša hvala. Zahvalila bi se našemu kolegu za njegov prvi usnutek poročila. ocena nove uredbe mora upoštevati tudi pomembne podatke. Kohezijski sklad in sklad za regionalni razvoj v številnih državah predstavljata 50 odstotkov javnih investicij. In glede na to bi rada analizirala tudi pozitivne vidike eh, tega poročila. Potem na koncu bom omenila tudi negativne vidike. Ocena Eh, učinka eh, komisije kaže na to, kako pristop pametne specializacije dobro deluje na področju naložb in kako to prinaša dodano vrednost. Vendar pa se te koristi čuti samo v bolj razvitih regijah, zato eh, moramo poskrbeti, da bodo rezultati občuteni povsod, po vseh regijah. Šest odstotni prag imamo določen, za urbano razsežnost. Sama si želim tudi, da bi se ta delež dvignil. Potem integracija migracij, boj proti socialni izključenosti, to vse so pomembni izzivi in mislim, da so mesta tista, ki se s tem najbolj ukvarjajo. Imamo tudi Evropsko urbano pobudo, to je ta poseben projekt, ki bo pomagal mestom in krajem, ki bo pomagal mestom in krajem, Eh, delovati skupaj na številnih področjih, naprimer energetska tranzicija, kvaliteta zraka in tako naprej. Podpiram tudi strategije v programu eh, do leta 2020, torej v obdobju od 2014 do 2020. Eh, CCLD se to imenuje vključenost vseh akterjev na različnih ravneh, eh, akterjev, ki sodelujejo tudi z lokalnimi in regionalnimi oblastmi. To je ključnega pomena tako med eh, fazo programov, eh, kot tudi potem, ko se strategije v okviru teh partnerstev že izvajajo. Predlog komisije je, Eh, vključuje tudi pobude, ki ne morejo dobiti financiranja iz teh virov, tobačna industrija, na primer, potem odobritve jedrskih elektrarn, to ne more biti vključeno in pomembno je, da je to tudi zapisano. Pri kohezijskem skladu in e RDF je treba govoriti tudi o tem, kako pomagati ljudem z invalidnostjo. Eh, moramo spodbujati socialno vključenost eh, in preprečevati eh, getoizacijo. Torej, povdarek je treba dati skupnostim. To je vse zapisano v predlogu komisije, ampak sama bom podala tudi nekaj predlogov sprememb v zvezi s tem. Potem pa še kritike. Tematska koncentracija RDF in pa nacionalni cili. To nas zelo skrbi v praksi eh, bi se lahko zgodilo, da bo težko to doseči. Imamo tudi predlog eh, za več fleksibilnosti eh, in pa za regionalno tematsko koncentracijo, ki ga je podal gospod Kocolino. To je veliko bolj smiselno in tudi mi bomo vložili nekaj predlogov sprememb v zvezi s tem. Potem sinergije. To me tudi skrbi. Zaradi količine sredstev eh, to bolj zadeva ERDF kot kohezijski sklad. Smo za virtualne sinergije, naprimer um, prihodnost eh, obzorja, eh, potem vidik odličnosti. Nismo pa zadovoljni s tem, da naj bi države članice uporabljale 5 odstotkov kohezijskih sredstev za Junkerjev načrt torej naložbeni načrt za Evropo. Mislim, da to ni dobra ideja, razen če se bodo regije odločile o vsotah, ki jih je treba prenesti. Mi smo proti ekonomski, eh, ekonomskemu makropogojevanju. Lokalni in regionalni organi, ki so odgovorni, ne bi smeli biti vključeni v ti primakljaje. Tukaj bomo vložili nekaj predlogov sprememb. Eh, hvala, to so bili poročevalci v senci, zdaj pa gospod Boštinaru. Hvala, gospa predsednica. Hvala, gospod poročevalec. Najprej se vam bom osebno zahvalil, gospod poročevalec. Zagotovili ste odlično eh, sodelovanje. Sam sem eh, bil nekdani poročevalec za kohezijsko uredbo in z Andrejo sva sodelovala, predvsem pri enem delu vašega poročila mislim, da nam je uspelo doseči precej pozitivne rezultate. Najprej bom na začetku omenil eno konkretno vprašanje eh, in sicer to, kar me najbolj skrbi, predlog spremembe 5. Gre za sposobnost oziroma možnost držav članic, da se pridružijo v odzivu na naravne katastrofe in da skupaj zagotovijo upravljanje situacije po katastrofi. Romunija je od predvčerajšnjim eh, naprej organizirala eh, neko zelo veliko akcijo. Eh, mobilizirali so se ljudje iz notranjega ministrstva, ministrstva za obrambo, potem bila je zdravstvena oskrba. In ta akcija vključuje devet držav članic EU, poleg tega države članice NATO in Izrael. In uh, to je res velika uh, akcija, veliko ljudi se je mobiliziralo. Komisar Staljanides je tudi prišel v, v, eh, v Bukarešto včeraj v okviru te pobude. In to nam je pokazalo, kako lahko skupaj uh, delamo za to, da bomo preprečevali katastrofe in kako se na nje potem tudi odzovemo. Uh, treba bo izboljšati tudi nekaj pravil in nekaj uredb. Uh, Um, da bo ukrepanje postalo lažje in hitrejše. Bom podal še zaključek komisarja Stilianidesa. Ni možnosti, da bi se ena država članica sama primerno odzvala pri hudi katastrofi. Pomembno je, da sodelujemo skupaj kot Evropska unija. Potem pa še nekaj drugih področji. Prvo tako področje je proračun, kohezijski sklad je najbolj prizadet. Eh, skoraj polovica sredstev v primerjavi s prejšnjim obdobjem je bila tukaj eh, rezanih in mi bomo ustrajali, da se v prihodnosti, v prihodnem finančnem okviru zagotovi taka ureditev, da bo stopna financiranja vsaj enaka kot vsega uh, je bila prej. Potem prenos desetih milijard uh, na, za instrument eh, za povezovanje Evrope. Pozdravljam to, kar so se odločili koordinator in poročevalec, da se temu nasprotuje. In iz enega samega razloga imam tako mnenje dokler bomo imeli reze in dokler bodo zahtevali, da prenesemo 30 odstotkov kohezijskih sredstev v centralno upravljanje na evropski ravni, eh, dokler bodo to zahtevali, je to za me nespremljivo in nemogoče. In mislim, da je zdaj pravo mesto, da povem, da si želimo neke fleksibilne rešitve, če bo taka rešitev vsega, zagotovljena, če bomo lahko razmislili o tem, koliko bi prenesli in koliko ne, bomo sodelovali, ampak eh, pričakujemo, da bo komisija podala boljši predlog, kot eh, ga je zaenkrat. Pa še eh, nekaj stvari, pri katerih smo tudi sodelovali, ukrepitev institucionalnih kapacitet in upravnih kapacitet. Mm, tukaj se zahvaljujem za podporo vseh kolegov. Treba je ukrepiti tudi idejo, da mora vsaka država članica, ki sodeluje v koheziji, biti eh, sposobna se sama odločiti, koliko bo vložila v eh, prometno infrastrukturo, torej za povezovanje Evrope in pa v okoljske projekte. To je del prožnosti, ki jo potrebujemo. In upam, da bodo kolegi ta naš predlog podprli. Potem pa še eh, nekaj izključitev, um, ko gre za uh, ogrevanje. Mm, v veliko državah se še uporablja premog. In moram omeniti, da je treba zagotoviti pogoje za upravičenost za te sisteme ogrevanja v mestih. To je ena najbolj problematičnih zadev v eh, vzhodnoevropskih in osrednjeevropskih državah. Te države se soočajo s hudimi težavami in račun za energijo po zimi včasih doseže res eh, velike, visoke vsote. In zato bi tukaj morali eh, zagotoviti vsega, tudi upravičenost projektov, ki uporabljajo fosilna goriva. Tukaj imam v mislih predvsem plin. Plin je eh, najbolj ekološki energetski vir od teh in zato se tudi razvija severni tok oziroma projekt eh, Nord Stream. Treba je upoštevati to, kaj se dogaja v srednjeevropskih in vzhodnoevropskih državah. Te potrebujejo neko obdobje tranzicije iz fosilnih goriv na bolj okolju prijazno proizvodno energije. In še en specifičen element, ki ga imam v mislih, možnost, da se eh, z eh, izolacijo in pa ogrevanjem eh, naredi prihranke energije, ta možnost obstaja in zmanjšuje emisije CO2 za okrog 36 odstotkov. To je možnost, torej, da zmanjšamo naše emisije in s tem prispevamo k čistejšemu okolju. Pozivam vas, da to podprete. Moj predlog spremembe tudi govori o tem. ne želim vplivati na noben način na scheme ETS, torej scheme za trgovanje z emisijami. Ampak lahko bi pa toplarne in taki obrati eh, tudi bili upravičeni do določenih sredstev. Pa še nekaj, kar je bilo izključeno. Pozdravljam to, kar je povedala eh, naša predsednica. Sam bom dodal še svoj predlog spremembe k tej ideji veliko držav članic je, ki želijo in se trudijo izboljšati njihov sistem eh, cestnega omrežja. Eh, in eh, ne, da bi bil vključen vozni park, je to težko narediti. Potem tudi niso vključeni obrati za predelavo odpadkov in pa smetišča, odlagališča. Um, zato predlagam tudi predlog spremembe, oziroma pozdravljam predlog spremembe, ki je že bil vložen na tem področju. Pa še tematska razsežnost na regionalni ravni, ne na ravni države. To zelo podpiram. Ehm, pri regionalni politiki gre vendarle za regije, ne za države. In zato morajo regije biti tiste, ki jim je treba zagotoviti dodatno fleksibilnost zato da bodo same lahko izbrale svoje tematske cilje. Torej, same se bodo osredotočile na projekte, eh, za katere želijo pridobiti sredstva. To so tista vprašanja, pri katerih eh, bom ustrajal, torej regija moramo dati ustrezno prožnost, zato da bodo upoštevale svoje specifične potrebe. Hvala. Hvala. Gospod Monskur, izvolite. Hvala. Na začetku vašega govora ste podarili tudi pomen um, sklada za regionalni razvoj in pa kohezijskega sklada za razvoj naših regij, tudi otoških regij. Uh, Eh, Z tega vidika se mi poročilo zdi zelo zanimivo. Zahvaljujem se gospodu poročevalcu za kakovostno opravljeno delo. Poročilo je res zelo aktualno in prispeva tudi k temu, da se doseže večja prožnost in večja regionalnost. Eh, uvedli bomo tudi večjo učinkovitost pri porabi sredstev. Podpiram tudi to, da se eh, tematska koncentracija redefinira in da se jo opredeli na regionalni ravni. Ekonomsko in socialno kohezijo eh, ter eh, teritorijalno kohezijo je treba približati državljanom. Treba se je boriti proti pretirani centralizaciji, s tem se strinjam. Rad bi izrazil tudi svoje zadovoljstvo, ko gre za predlog, ki ga je podal poročevalec. Namreč, da manj razvite regije lahko uporabljajo uh, en odsto, torej nek delež uh, iz sredstev za zeleno Evropo. Uh, To bo tudi ultraperifernim eh, regijam, ki so še posebej ranljive, omogočilo, da se bolje soočajo z naravnimi katastrofami, bolje bodo ukrepile svojo odpornost in pa kapaciteto za upravljanje tveganja in preprečevanje katastrof. Kot drugi kolegi bom tudi sam vložil nekaj predlogov sprememb, še posebej dva. Zdi se mi, da kriteriji za klasifikacijo regij, eh, kot so definirane v tretjem členu, eh, mislim, da bi ti kriteriji morali bolj odražati eh, lokalne razsežnosti in pa lokalno realnost v regijah. Eh, ne smemo izhajati samo iz skupne moči. Potem, kohezijska politika je prinesla um, številne pozitivne rezultate, imamo pa 11. člen uredbe in zdi se mi, da bi ta moral omogočati tudi uh, financiranje uh, teritorijalnih organov in pa spodbujati mobilnost eh, predvsem tistih evropejcev, ki živijo v čezmorskih ozemljih. Eh, tem, s tem bi prispevali tudi k evropski identiteti. Hvala. You, Najlepša hvala, gospod Bogovič. Izvolite. Eh, hvala za besedo. Zelo pomembno poročilo in hvala poročevalcu za odličen predlog. Eh, in ko to poročilo začnemo, ne moramo mimo tega, da je dejansko kohezijska politika, eh, regionalni razvoj na nek način tudi srce vezivo Evropske unije in ta velika krčenja sredstev, predvsem na, eh, tu na kohezijski politiki, tudi regionalnem skladu, imajo odločno posledico, zato popolnoma podpiram to, kar se v drugih poročilih tudi nanaša, da more, da se bomo v parlamentu borili za ohranitev, eh, ohranitev teh sredstev. Kar se tiče eh, te dileme eh, okoli uredbe skupnih določbah, horizontalne uredbe v povezavi s programom razvoja podeželja, mislim, da bo na nek način potrebno z obeh strani poiskati neko, neko kompromisno rešitev, v kateri bomo zelo jasno zapisali, da je en del tudi programa razvoja podeželja teritorijalne komponente in da je skozi to potrebno tudi, da se eh, v skupni uredbi določene stvari urejajo, drugi bolj kmetijski del pa tudi v horizontalni uredbi in tu mislim, da bo potrebno širše najti neke skupne kompromise in pa neko deljeno upravljanje tega sklada. E, v e, samih tej, samih podarkih in pa to tudi usmeritvah in pa predlogih sprememb, ki jih je pripravil e, poročevalec, se zelo jasno vidi v poročilu podnebna komponenta, krožno gospodarstvo, inovacije, pametna specializacija, znotraj, kar absolutno podpiram, znotraj teritorijalne komponente je izpostavljen, so izpostavljena urbana, urbane središča, ki so nek način konilo razvoja eh, in tudi predlog za povečanje teh sredstev. Na drugi strani pa eh, imamo še delno za ta oddaljena območja, manjka mi ta del, ki je vezan na eh, področje podeželja, področje gorskih območij, kar smo na zadnje, tudi na zadnjem plenarnem zasedanju v posebej eh, za to pripravljeni resoluciji potrdili in samo ocenjujem, da bomo v tem delu morali najti neko rešitev, kajti če gledamo generalne usmeritve proračuna več v Horizonu, več v pametno specializacijo, več v inovacije, več v, v, v tudi v urbano agendo, na drugi strani pa krčenje kohezijskih sredstev, eh, programa razvoja podeželja, se bojim, da bo ta teritorijalna komponenta, komponenta razvoja podeželja za, za, v slabi poziciji. Eh, odgovoriti moramo v celotnem programskem območju na izziv, ki se vam dogaja, se pravi selitev interno v posameznih državah iz ruralnih območij v mesta in pa potem tudi selitev iz manj razvitih regij držav v bolj razvite države. Jaz mislim, da to zelo slabo v tem eh, generalnem, v celotnem finančnem, eh, eh, za bodočo finančno perspektivo tu vidim neko pomankljivost celotnega predloga in zagotovo bo potrebno v tem delu tudi nasloviti te, ta vprašanja in tudi v amandmajih bom poskušal tudi v povezavi z Eh, akcijo za pametne vasi, eh, kot za ta eh, ostala območja, da imamo zelo jasno usmeritev tudi v tem delu. Še eno stvar imam namen v predlogih sprememb upozoriti. Pri obnovi objektov je sedaj dovoljena obnova in pa pravičen strošek za energetsko sanacijo. Glede na izkušnje, ki jih imamo v zadnjem času s potresi, mislim, da bi bilo nujno dodati tu notri tudi eh, statično ureditev objektov, se pravi protipotresno varnost. Lahko obnavljamo objekte energetsko, da je tudi za potresno varnost upravičljiv strošek iz naslova, naslova kohezijske politike in da imamo eh, v tej obnovi tudi, tudi to komponento vključeno. Eh, kot sem želel, se bom tudi z nekaterimi dopolnili pri, vključil v to razpravo. Zaenkrat pa hvala za pripravljeno poročilo. Najlepša hvala. Še kdo? Gospod Van Nistelrooy, izvolite. <clears throat> Eh, Najlepša hvala. Mislim, da je poročevalec gospod Kocolino v besedilo vključil vse, o čemer smo se pogovarjali, več fleksibilnosti, izbira za regije, to so vse zadeve, Eh, ki so jih izpostavili tudi v odboru regij in o katerih ponovno govorimo. Slišali smo že, kakšno je stališče ELS, ampak zdi se mi eh, zanimivo eh, pogledati to razbravo v členu 3. Ne vem, obračam se proti komisiji, morda se lahko oni odzovejo na to. Na regionalni ravni imamo BDP na prebivalca, ampak komisija se je odločila za nacionalni pristop. Govorijo o BND, bruto nacionalnem dohodku. No, lepo je uporabljati takšne izraze, ampak pravo vprašanje je, kakšen bo učinek eh, takšne ali drugačne odločitve. Morda se bo eh, o tem eh, oglasil tudi poročevalec, ampak to se mi zdi zanimiva tema. Prosim komisijo, da se odzove na to kakšne so posledice za eh, regije in za porazdelitev denarja. Se bo kaj spremenilo ali sta ta dva sistema eh, zamenljiva? Glede na to, kar smo slišali, bi rad sam dodal še naslednje. Gospodarstvo na podlagi znanja. Znanje, znanje obstaja posod, govorimo o pametni specializaciji, eh, v bogatejših eh, regijah v Evropi, ampak vedno govorimo o znanju. Naprimer, ko govorimo o eh, biogospodarstvu, eh, komisija je prejšnji teden predstavila svojo vizijo in temu dodala tudi to oznako, dejala je, da je to nekaj zelo pomembnega v Evropi, tudi v Italiji, naprimer, in da moramo to znanje prevesti na podjetnike. Ampak imamo znanje v javnem sektorju na eni strani, če pa zasebni sektor eh, prav tako ne sprejema ukrepov, potem pravega učinka ne bo. Znanje je treba deliti in ga na, na to usmeriti v razvoj novih proizvodov, novih storitev prek eh, tehnologije IKT. To je bistvenega pomena. Ta interakcija med eh, javnim sektorjem in podjetniki, na primer nadaljevati je treba s tehničnim izobraževanjem, usposabljanjem, eh, raziskave eh, in tako naprej. Tudi to so oblike specializacije, ki, jo, ki jih lahko uporabljajo regije za eh, razvoj. Če hočemo biti dobri pri vsem, potem bomo verjetno izgubili del svoje konkurenčnosti na drugih področjih. Tako da si moramo prizadevati za pametno specializacijo. No, seveda mora biti človek tudi fleksibilen, sistem mora biti fleksibilen, ampak odločiti se moramo, če uh, želimo dejansko uh, reševati takšen širok nabor uh, vprašanj ali pa se specializirati. Mislim, da je spe pametna specializacija dobro odločitev. Uh, pravite, da moramo 10 odstotkov uh, sredstev uporabiti uh, naprimer za uh, urbana področja. Kaj pa podeželska področja? O tem smo tukaj vedno govorili. Vedno smo govorili o urbanih področjih in o podeželju. Obstajajo seveda tudi povezave. Obstajajo povezave, kjer imamo povezavo med podeželjem in urbanimi eh, središči. Ta drugi stabr eh, so torej podeželska področja in eh, tudi te moramo ponovno umestniti, umestiti v eh, besedilo. Če bi se osredotočili zgolj na urbana področja, bi bilo to grozno za Evropo. Na srečo tega niste naredili, ampak to najdemo v predlogu komisije. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Varda Kastanis iz Evropskega ekonomsko-socialnega odbora. Izvolite, beseda je vaša. Najlepša hvala, gospod predsednica. Najprej bi se vam rad zahvalil za povabilo. Hvala za priložnost, da predstavim naše delo pri tem predlogu za obdobje 2021-2027 za Evropski sklad za regionalni razvoj in eh, kohezijski sklad. Naš odbor potrjuje svojo zavezo kohezijski politiki, verjamemo v kohezijsko politiko. Obenem pa obžalujemo reze, ki so bili eh, vključeni v kohezijsko politiko. 10 odstotkov, celotno gledano, 12 odstotkov za eh, regionalni razvoj in 26 eh, odstotkov za kohezijski sklad. Evropsko komisijo, parlament in svet pozivamo, da proračun ponovno vrne na raven, ki jo poznamo v tem programskem obdobju za celotno kohezijsko politiko in za Evropski sklad za regionalni razvoj in pa eh, za kohezijski sklad eh, specifično. V našem mnenju izpostavljamo, da se ne strinjamo s premembo pri stopnjah sofinanciranja. Komisijo pozivamo, da zagotovi, da bodo kriteriji za sofinanciranje fleksibilnejši. Upoštevati je treba ekonomsko in finančno situacijo držav članic in regij. Seveda je to povezano z makroekonomskim pogojevanjem. Odločitev je sprejeta na nacionalni in evropski ravni in regije morajo to na to spoštovati. Po našem mnenju potrebujemo več fleksibilnosti ali pa moramo te določbe črtati. Pozdravljamo izboljšave, ki jih predlaga komisija. pri tem imam v mislih poenostavitve in pa fleksibilnost. Ampak vseeno bi radi izpostavili, da poenostavitve in fleksibilnost ne smejo na stran postaviti vrednote in načela, ki se skrivajo v srčiki eh, te politike. Enakost, nediskriminacija, dostopnost za eh, invalide, in tako naprej. Ekosok pozdravlja dejstvo, da predlog komisije izboljšuje upravljanje na več ravneh in izpostavlja skupno upravljanje. Krepi sodelovanje z organizacijami civilne družbe in z drugimi deležniki v procesu programiranja izvajanja, ocenjevanja in spremljanja uporabe sredstev. Ampak Evropski kodeks ravnanja o partnerstvu je treba v polni meri spoštovati na vseh ravneh. Zato predlagamo, da se eh, to spoštuje. Še nekaj smo izpostavili. Na evropski ravni ni organiziranega dialoga z vsemi deležniki na temo kohezijske politike. Zato predlagamo vzpostavitev Evropskega foruma za kohezijsko politiko, v sklopu katerega bomo lahko sodelovali z organizacijami civilne družbe in z drugimi deležniki kot s pravimi akteri pri eh, izvajanju novega, novega programskega obdobja. Evropski ekonomsko-socialni odbor predlaga, da komisija učinkovito vključuje cilje trajnostnega razvoja v širšo politiko v sklopu kohezijske politike in zlasti v eh, uredbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj in eh, kohezijskem skladu. Tri leta so že minila, odkar se je Evropska unija zavezala izvajanju agende 2030 brez pomislekov. Zaenkrat pa še nismo dobili dosledne, celovite strategije za izvajanje oziroma širše vključevanje te politike Agende 2030 v programe in politike, tako interne kot tudi eksterne komisije. To je velika priložnost, ki je ne smemo zamuditi. To moramo narediti sedaj za kohezijsko politiko, za Evropski sklad za regionalni razvoj in za kohezijski sklad. Sedaj pa redko poseljena področja. Eh, kar se tiče otokov in tako naprej. Prisluhnil sem poročevalcu in popolnoma se strinjam. Eh, ta področja moramo obravnavati kot najbolj oddaljene regije. To je velika vrzel v prilogu uredbe. Želimo si, da ta odbor in parlament prevzameta vodilno vlogo in zahtevata velike spremembe v predlogu uredbe. Eh, uredbe, kar se tiče redko poseljenih, eh, poseljenih področji in otokov. Pomembno je, da se povečajo finančna sredstva za evropsko ozemeljsko sodelovanje, za Interreg. Če želimo v novem programskem obdobju učinkovito izvajati naše naloge in doseči naše cilje, potem potrebujemo več finančnih sredstev. V nasprotnem primeru obstaja velika vrzel med eh, besedami in dejanji, kar sicer ni takšna redkost. Evropski ekonomsko-socialni odbor poziva komisijo, da upošteva druge socialne kazalnike, ne zgolj BND. V okviru razprave o tematskih, eh, tematskih koncentracij. BND ni dovolj, ko govorimo o tematski osredotočenosti v okviru regi. Naš odbor podpira sam koncept tematske osredotočenosti, po našem mnenju moramo to tematsko osredotočenost določiti na ravni regij. Sedaj pa tri elementi, ki so med sabo povezani. V predlogu uredbe o skupnih določbah ne najdemo sedmega člena trenutne eh, uredbe o enakosti, nediskriminaciji in eh, dostopa za invalide. Slišali smo argumente, čež da je pomembno, da to vključimo v druge člene, naprimer v člen 67 eh, uredbe o skupnih določbah, naprimer dostop za invalide se tam eh, ne omenja. Pozivamo vas, da eh, to temo obravnavate prek finančnih sredstev z, z naslova kohezijskega sklada in Evropskega sklada za regionalni razvoj, moramo zagotoviti dostopna okolja. Dostopno okolje je izjemno pomembno. Imamo 80 milijonov evropejcev eh, z različnimi invalidnostmi. Prebivalstvo se stara, vedno več eh, ljudi, vedno več milijonov ljudi se sooča eh, z omejeno mobilnostjo. In ne smemo ne izkoristiti te priložnosti, da prek eh, kohezijske politike, prek eh, Evropskega sklada za regionalni razvoj zagotovimo eh, dostopno okolje, da gradimo na ta način, da zagotovimo dostopnost tudi na digitalnem področju, pri prometu in tako naprej. Nekdo, mislim, da je bila to gospa D'Amato, je omenil, vključitev konvencije Združenih narodov v eh, besedilo, kar je eh, Evropska unija že ratificirala. To podpiramo in seveda bi radi v eh, členu o izključitvah zagotovili, da se finančna sredstva za eh, prenovo ali pa eh, gradnjo institucij eh, ne dovolijo. Parlament mora dvigniti rdeči karton, če želimo resnično izvajati socialni steber, potem moramo povdariti storitve na podlagi skupnosti za vse tiste, ki jih potrebujejo. Kar se tiče makroekonomskega pogajevanja, sem o tem že govoril, zaključil pa bi takole. Strinjamo se z urbano pobudo. Zdi se nam, da je to zelo pomembna pobuda. Če imamo možnost, da povečamo eh, odstotek eh, finančnih sredstev za to, eh, bi morali to narediti. Ampak, ko beremo predlog uredbe v Evropskem skladu za regionalni razvoj, vidimo, da je tisti vidik socialnega stebra zelo šibak. In zato predlagamo, da se socialna trajnost eh, in regionalna dostopnost eh, pokrije z desetimi odstotki. Namen Evropskega socialnega sklada plus je ta, da podpre izvajanje Evropskega stebra socialnih pravic. Ampak, to bi rad izpostavil, ne gre zgolj za storitve, eh, usposabljanje, zaposlovanje in tako naprej. Če želimo zagotoviti vključevanje, ne diskriminacijo in enakost, potem potrebujemo trajnostno okolje, potrebujemo dostopnost, potrebujemo sistem, ki ljudem omogoča, da živijo tako, kot želijo. vedno smo cenili sodelovanje z Evropskim parlamentom in v imenu Evropskega ekonomsko-socialnega odbora bi se vam, vam rad še enkrat zahvalil za to, da ste nam dovolili, da predstavimo naše mnenje, ki bo formalno sprejeto naslednje, naslednjo sredo na plenarnem zasedanju našega odbora. Hvala. Najlepša hvala za te informacije. No, moram povedati, da smo povabili tudi. Eh, poročevalca iz odbora Regi za ta dosje, ampak nažalost se nam ni mogel pridružiti danes. Naše razprave poskušamo organizirati čim bolj transparentno. Sedaj pa gospod Van Breska, Evropska komisija, vidim, da je vaša ekipa še zrasla. Tako je, tako je. Sedaj namreč govorimo o denarju. Prej smo govorili samo o mehanizmu. Hvala, gospa predsednica, in hvala tudi gospodu Kocolinu za vas trud, ki ga je uložil v svoj osnutek poročila. Dovolite mi, da podam pet komentarjev. Prvi se nanaša na tematsko osredotočenost. Priznati moram, da smo tu zaskrbljeni zaradi sprememb predloga komisije. Izvajanje tematskega eh, tematske osredotočenosti na regionalni ravni, kakor to predlaga poročilo, po našem mnenju vodi v bolj restriktiven pristop, kot pa ta nacionalni pristop, ki ga je predlagala komisija. To bi namreč pomenilo, da bi se morala vsaka regija držati specifičnega odstotka. Naš predlog pa je, zagotavlja določeno mero fleksibilnosti. Ena regija bi lahko eh, nadomestila eh, sredstva pri drugi, če se zagotovi neko nacionalno poprečje. Z deset odstotno fleksibilnostjo za eh, regije se to vprašanje ne razreši, s tem bi dodali še več kompleksnosti, temu je treba namreč slediti in gre torej za dodatno upravno breme. Skeptični smo tudi, kar se tiče predloga, ki ga najdemo v poročilu, da bi naj uporabljali vsaj dva politična cilja v bolj razvitih regijah. Komisija je predlagala, naj spomnim na to, da bi naj eh, države članice vsa sredstva namenila, namenile, če tako želijo, eh, inovacijam. Sredstva, ki jih dobijo bolj razvite članice, so ponovadi nižja. In če želite zagotoviti nek učinek, potem je bolje, in temu se želimo, eh, oziroma to želimo zagotoviti, da se osredotočite na eh, eno ali nekaj področji. Ne vem, zakaj bi morali prisiliti države članice oziroma regije, da eh, porazdelijo sredstva po več področjih, če s tem ne bodo zagotovile ustreznega učinka. Zato predlagamo, da eh, razvite države članice eh, denar namenijo samo inovacijam, če tako želijo. Naprimer, eh, lahko zagotovijo sredstva za promet, lahko bi izbrali med dvema političnima ciljima. In ne vem, če je pristop, ki ga predlagate, da se osredotočamo tudi eh, torej na nekaj takšnega eh, učinkovit. Kar se tiče vprašanja gospoda Van Nistelroja glede razlike med BDP in BND, eh, lahko rečem, da večjih razlik ni, v nekaterih državah članicah so razlike, ampak vedno smo BDP uporabljali na nacionalni ravni in BND na regionalni ravni. Želimo biti dosledni. Kar pa se tiče konkretnih zahtev, pa je o tem težko govoriti sedaj, ker ne vemo, kako eh, bomo razlikovali med socialnim skladom in eh, skladom za regionalni razvoj. Eh, takrat bomo vedeli, koliko denarja potrebujemo, naprimer za inovacije, za podnebne spremembe, za okolje in tako naprej. Drugi komentar se nanaša na predloge sprememb za kriterije izključenosti, kaj torej lahko financiramo v okviru eh, sklada za regionalni razvoj in česa ne moremo financirati. Naj spomnim, da naš predlog temelji na treh elementih. Prvič, želimo si doslednosti in kontinuitete, kar v bistvu pomeni, da ne želimo spreminjati tega, kar smo izvajali do sedaj želimo biti tudi dosledni, kar se tiče upoštevanja politike Evropske unije. In eh, tretjič, želimo se izogniti slabim izkušnjam iz preteklosti. Skrbijo nas nekatere spremembe, kot sem dejal. Naj vam dam dva primera. Predlog eh, v poročilu zagotavlja tudi možnost eh, porabe sredstev za vozni park. Nismo prepričani, da je to prava eh, pot naprej, ker ne želimo dati eh, nepravičnih prednosti obstoječim akterjem, ne želimo omejevati odpiranja železniških trgov in do tega bi prišlo, če bi zagotovili porabo takšnih sredstev. Takšna določba ne bi bila usklajena železniškim svežnjem, ki ga je ta parlament sicer sprejel. Drugi primer pa je naslednji. Kot veste, imamo mešane izkušnje, lepo povedano, eh, s financiranjem regionalnih eh, letališč v državah, kakršna je Španija. Porabili smo veliko denarja, ampak eh, ta letališča niso donosna in tam v bistvu letala ne pristajajo več, tako da nočemo razvodeneti tega besedila, tako da bi lahko regionalna letališča spet dodali na seznam tistih eh, elementov, ki eh, lahko oziroma so lahko upravičeni do sredstev. Na to tretji komentar, najmanj pet odstotkov eh, finančnih sredstev za področja s posebnimi umejitvami. Kot sem dejal že prej, menimo, da je to dodatno upravno breme, ker je treba porabi teh sredstev slediti, zagotoviti doslednost z drugimi odstotki in rekel bi, da je to tudi težko izvajati v določenih državah članicah. Naprimer, katera so področja s posebnimi omejitvami v Luksemburgu? Ne vem, če bi jih lahko definiral. Ampak v uredbi bi torej imeli določbo, ki bi predvidevala porabo najmanj petih odstotkov sredstev za takšna področja s specifičnimi omejitvami v vseh državah članicah to bi verjetno vodilo v eh, široke razprave med službami komisije na eni strani in zadevnimi državami članicami na drugi strani. O čem torej govorimo, ko govorimo o tovrstnih odstotkih? Četrta točka in ta je povezana s prejšnjo točko. Skeptični smo tudi, kar se tiče podvajanja minimalne eh, vsote eh, za urbani razvoj. To pomeni torej eh, večjo kompleksnost, vse skupaj treba spremljati, to je večje eh, upravno breme, tako da bi se radi držali izvirnega predloga komisije. Ne na zadnje, kar pa je sicer malce manj pomembno, pa nas malce skrbi tudi raven podrobnosti, ki jo se naj, najdemo v specifičnih ciljih pod uh, političnimi cilji. Naš cilj je bil, da so ti specifični cilji kratki, jedenati in preprosti. Želeli smo se izogniti eh, dodatni kompleksnosti, ki jo poznamo v trenutni uredbi. Naša ambicija, eh, širše gledano, je ambicija poenostava, poenostavljanja. S tem zagotovimo tudi več fleksibilnosti in eh, to je eden od naših ciljev, ciljev našega predloga. Hvala. Thank you, Mr. Najlepša hvala, gospod Kocolino. Sedaj pa je čast vaša, da sklenete to razpravo. No, razpravo bomo sklenili s predlogi sprememb, ki jih bomo vložili in na to nas čaka še več skupnega dela. rad bi izkoristil to priložnost in povedal, da ne smemo mešati dveh različnih eh, razprav. Imamo splošno uredbo in kohezijsko politiko oziroma eh, regionalni razvoj. To sta dve ločeni zadevi in ne smemo preveč eh, mešati teh dveh razprav. Drugič, po mojem mnenju, ne sme iti zgolj za poenostavitve ne smemo mešati poenostavitve in eh, političnih ciljev. 10 odstotkov ali pa 6 odstotkov, tukaj se ne bo kaj dosti spremenilo. Gre zgolj za politično oceno določene situacije. Če ima eh, Evropski parlament politične cilje in kohezijsko politiko, eh, je to nekaj popolnoma drugačnega kot pa poenostavljanje in poenostavitve kot takšne. To je treba, po mojem mnenju, upoštevati gospod Van Nistelrooy je govoril o tem, o tem smo se pogovarjali tudi na drugih sestankih. Razumeti moramo, če bodo predlogi komisije dejansko privedli do poenostavitev, ki si jih eh, želijo sam že dolgo deluje na področju regionalne politike in povem vam lahko, da eh, nekaj, kar se na prvi eh, pogled zdi kot poenostavitev, ponavadi zadeve zaplete na terenu. Včasih predlogi poenostavitve za poenostavitve preprosto ne odražajo dejanskega dogajanja na terenu. Ampak seveda sem pripravljen za razpravo o teh temah. Na koncu te razprave, na koncu tega procesa želimo pred sabo imeti instrument, ki odraža potrebe in interese evropskih državljanov na čim boljši način. Mislim, da lahko naredimo veliko pozitivnega, veliko dobrega, z veseljem bomo pošteval uh, Eh, nekatere predloge, ki ste jih podali. Mislim, da obstajajo skupna stališča, na podlagi katerih lahko delamo. Veselim se vaših predlogov sprememb, veselim se sodelovanja, seveda bomo sodelovali tudi z Evropsko komisijo. Tudi sekretarjat igra pomembno vlogo, pozitivno vlogo sploh v naslednjih nekaj dneh pri našem delu, tako da bomo imeli pred sabo končno besedilo novembra, decembra pa bomo, vsaj upam, lahko o tem glasovali na plenarnem zasedanju. Najlepša hvala za uh, vaše prispevke. Najlepša hvala. Naš cilj je, da glasujemo v odboru eh, regi eh, decembra in da gremo na to na plenarno zasedanje. Rok za odajo predlogov sprememb je opoldne v četrtek 25. oktobra. 22. je rok za uredbo o skupnih določbah, 25. pa za eh, regionalni in kohezijski sklad, 27. pa za mehanizem, tako da eh, imamo poostreno, eh, usklajeno časovnico. To je bilo vse na našem dnevnem redu, sedaj pa točka razno. Gospa Krelj, gospod Van Nistroj, no, sem mislila, da bom samo jaz kaj povedala. Izvolite, gospa Krelj. Na zadnjem sestanku koordinatorjev smo se odločili, da ne bomo pripravili navadnega mnenja za instrument za povezovanje Evrope, ampak da bomo pripravili pismo, ali lahko te informacije posredujete tudi eh, našemu čudovitemu sekretarjatu, ker sem slišala, da trenutno pripravljajo kompromise, kar eh, ni ravno potrebno, če pripravljamo pismo. Da, o tem smo se pogovarjali na sestanku koordinatorjev. Preverila bom, kako je to eh, omenjeno v sklepih koordinatorjev. Da, da, pogovarjali smo se o tem možnosti priprave pisma, ker bi s tem zagotovili večjo mero fleksibilnosti za odbore. Gospod Van Nistelro, izvolite. Da, se bom lotil vprašanja, ampak eh, tudi jaz se spomnim istega pristopa, da imamo torej možnost eh, za pripravo pisma še pravočasno za umestno poročilo za odbor za proračun. Eh, to je res. Mislim, da moramo ukrepati in zagotoviti, da bomo imeli pred sabo besedilo o instrumentu za povezovanje Evrope. To je prva stvar. Drugič, nisem se popolnoma zavedal tega, ko sem eh, vstopil v dvorano, ampak dobil sem informacije, da bi naj na dnevnem redu plenarnega zasedanja eh, videli tudi našo zavrnitev eh, tega programa za strukturno podporo. nisem pa vedel, da bo to takoj pristalo na plenarnem zasedanju. Imamo še en predlog Bjankovske o modri eh, kartici, eh, ampak eh, to se ni takoj znašlo na njenem redu vse je na to odvisno od komisije. Zanima me torej, če bo eh, ta zadeva eh, na plenarnem sedanju ali ne. To je moje vprašanje. No, Tega se zavedamo vsi, ker smo videli osnutek dnevnega reda za plenarno zasedanje, tako da to informacijo vsi poznamo. Sekretarjat pravi, da je to normalno. Naša odločitev v odboru mora potrditi oziroma zavrniti plenarno zasedanje. Mislim, da je to normalno. Če pa ima kdo kakšno vprašanje, v zvezi eh, s čem, kar eh, ni vključeno v snotko dnevnega reda, povejte in bomo to preverili. No, ampak eh, jaz sem razumela, da naj bi komisija bila pripravljena umakniti ta predlog in vprašanje je zdaj, če so to naredili ali ne. Ne, lahko vprašamo komisijo, ampak brez oma mi ne bodo odgovorili. Ali pač? Yes, followed... Da, mislim, da smo eh, z zanimanjem spremljali razpravo v parlamentu in glede na rezultat vaše eh, razprave se bo na to komisija odločila, kako nadaljevati pri tem doseju, če sploh zaenkrat eh, torej čakamo na stališče parlamenta. Better. Vedno boljše. Po vsakem novem sestanku odbora regij je boljši. No, saj ste slišali. Takoj, ko bom dobila informacije komisije, jih bom posredovala vsem koordinatorjem in članom in članicam odbora regi. Še lahko sama nekaj povem. Lahko bi, eh, želim čestitati gospe Krel za rojstni dan v imenu celotnega odbora regi. We, we have the privilege. imamo privilegij, da sodelujemo z gospod Krelj in tudi privilegij, da jo poznamo. Najlepša hvala in eh, čestitke. Upam, da boste tudi v prihodnosti tako pogumni in pozitivni. To je bil moj zadnji komentar, zadnja točka pod točko razno. Naj spomnim, da bo naslednji sestanek prav tako izredne narave, potekal bo v Strasburu v četrtek 25. oktobra od 10.15 naprej. bomo videli, kako eh, bo videti dnevni red, bomo poskusili. Hvala tolmačem, seja je končana.